Uh, Spoštovane kolegice in kolegi, nadaljujemo z zasedanjem. Naslednja točka na dnevnem redu pa so vprašanja svetu. V naši sredini pozdravljam ministra, ki zastopa belgijsko predsedstvo. Prvo vprašanje je vprašanje gospe Blinkevič-Jute. Nanaša pa se na invalide in strategijo Evropa 2020. Gospod minister, ko boste pripravljeni, pa kar podajte odgovor. Gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Svet daje zelo velik pomen povečani možnosti možnosti za zaposlitev in povečanim možnostim za sodelovanje na trgu dela vseh ljudi, tudi invalidnih oseb. Nekateri izmed glavnih ciljev iz strategije EU, EU 2020, ki je bila podprta 17. junija 2010, podpira tudi invalide, kajti osredotoča se na izobraževanje, na vključenost, na zmaševanje revščine. Strategija 2020 izkazuje, resno omenja invalide, tudi ko govorimo o oblikovanju platforme za zaposlovanje. To bo vplivalo na vse na ravni Evropske unije. Komisija je tista, ki naj bi pripravila programe za boj proti diskriminaciji, naprimer tudi proti diskriminaciji do invalidov. Enako velja za programe na nacionalni ravni. Sprejeti je treba ukrepe, ki bodo pomagali ogroženim skupinam, tudi invalidom. Evropski svet je junija 2010 sprejel sklepe, v katerih piše, da morajo države članice sedaj ukrepati in na nacionalni ravni začeti izvajati prednostne naloge. Vse skupne politike pa morajo podpirati strategijo in skupni pristop, katerega cilj je, da se zagotovi večjo vključenost invalidnih oseb v družbo pripravlja se tudi nov evropski okvir za invalide. Junija je svet sprejel še en pomemben dokument, ki se nanaša na invalide in v katerem je komisijo in države članice prosil, da vprašanje invalidnosti vključijo v pripravo vseh programov, ki so povezani z Evropsko strategijo 2020. Predvsem je treba storiti več na področju izobraževanja in zaposlovanja. Svet je v svoji resoluciji pozval komisijo med drugim tudi k temu, da v prihodnih desetletjih v sodelovanju z invalidnimi organizacijami in invalidi pripravi novo strategijo, ki bo namenjena izključno invalidov. Ta nova strategija pa naj bi temeljila na strategiji Evropa 2020. Much, uh, Hvala lepa, gospa Blinkevič. Jutej imate morda dodatno vprašanje? Gospod minister, hvala lepa za vaš odgovor. Vseeno pa moram povedati, da 65 milijonov evropskih državljanov ima določene pomankljivosti, so invalidne osebe, njihovega glasu se ne sliši dovolj dobro. Se vam ne zdi, da bi morali pospešiti izvajanje direktive proti diskriminaciji v vseh državah članicah. Le tako bodo tudi invalidni ljudje lahko živeli kot polnopravni člani Evropske unije. Hvala lepa, gospod minister. Delovna skupina sveta, ki se oparja s socialnimi vprašanji, zaenkrat še preučuje predlog komisije za novo direktivo, v kateri bi omenili tudi načelo enakopravnega obravnavanja oseb, ne glede na to, kakšna je njihova spolna usmerjenost, ne glede na to, koliko so stari ali so ženski ali moški in tako naprej. Več predsedstv je posvetilo veliko pozornosti tej pobudi. Zaenkrat predsedstvo še ne more povedati, koliko časa bodo pogajne trajale, kakšen bo njihov končni rezultat. Hvala. I now have uh, two. Sedaj pa še dve dodatni vprašanji in sicer eh, ju bomo obravnavali eno za drugo. Na to bom zaprosila ministra, da skupaj odgovori na obe. Gospod Zamka ima prvo vprašanje. Eh, ja, panu hočem podjenkovati za. Mm, Zahvaljujem se vam za te informacije. Obžalujem pa, da je bila ta informacija splošna oziroma presplošna. Zato imam za vas specifično vprašanje in sicer ali zagotavljate, predvidevate tudi kakšno dodatno financiranje za usposabljanje invalidnih oseb, kajti brez tega bo tem ljudem zelo težko na evropski ravni pomagati. Hvala. Če mesk, domna prešedinte, domna ministro, až dori se vam treb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 kar zadeva financiranje, bo potekala splošna razprava proračunske narave glede bodočih proračunov in kako bodo morali vključevati nekatere pobude, glavne pobude in zakonodajne pobude v okviru strategije eh, za. Eh, v okviru strategije 2020 in eh, kar zadeva invalidne osebe, moramo seveda tudi videti, kako bo potem moč slediti tem novim politikam na tem področju. Sicer pa glede zakonodaje je potrebno opredeliti vlogo komisije, kakšno vlogo lahko odigra tudi na podlagi obstoječe zakonodaje in pristojnosti opredeljenih v pogodbi. Komisija igra aktivno vlogo. In eh, svet je že sprejel direktivo, rekoč, da eh, ne sme biti, eh, da obstaja diskriminacija invalidnih oseb glede zaposlovanja, tako da bo svet odigral aktivno ulogo. V tem pogledu. Hvala lepa. Sedaj gremo naprej na naslednje vprašanje na dnevnem redu. Eh, podpredsednica gospa Kraca ga je zastavila, nanaša pa se na proračunsko prilagoditev in zasebni dolg. Ko boste pripravljeni, gospod minister, vas prosim za odgovor. Trenutni postopki makroekonomskega in finančnega nadzora in sicer gre za 121. člen eh, pogodbe in na sestanku marca meseca 2010 je, eh, je Evropski svet ustanovil posebno delovno skupino. Eh, sestavljajo predstavniki vseh držav članic Evropske komisije, potem Evropske centralne banke, katerih naloga je analizirati ukrepe za dosego ciljev pri razreševanju krize, potem izboljšanju finančne discipline, vse to pa zato tudi, da se ukrepi pravni okvir. In ta delovna skupina je potem pripravila svoje poročilo junija, kjer je govorila o tem, da mora ta postopek proračunski postopek eh, zlasti nameniti večji pomen evoluciji dolga, pa tudi pravzaprav eh, njegovo vlogo v okviru eh, pakta stabilnosti in rasti. Skupina je menila, da je potrebno predvideti bolj učinkovite nadzorne ukrepe za odpravljanje neravnovesi in sicer že zelo zgodaj in eh, tudi potrebna priporočila za to, da ne prije do poslabšanja razmer. Potem pa tudi opredelitev kazalcev ki jih je potrebno opredeliti in eh, zlasti tistih, ki bi lahko bili pomembni. 8. Eh, junija je eh, svet na ta način tudi podprl to delo. Končno poročilo pa bo predloženo oktobrskemu svetu. Na podlagi eh, teh eh, prispevkov oziroma tega dela bo pripravljeno no, novo zakonodajno besedilo ali pa eh, torej revidirano obstoječe besedilo in komisija bo namenila prednost vsakršnim pobudam v tej smeri. Hvala lepa, gospa Kraca. Hvala, gospa predsedujoča. Zahvaljujem se ministru za njegov poskus, da odgovori na moje vprašanje. Vendarle. Tu sem zastavila vprašanje o zasebnem dolgu in v kolikšni meri je to upoštevano, zlasti tudi za vidika eh, prihodnih sklepov oktobra meseca. Ali bo prišlo do nove razlage eh, tega in ali je bil zasebni dolg tudi eh, upoštevan in igra vlogo? In če bi lahko odgovorili na moje vprašanje, prosim, bi bila zelo hvaležna kot sem vam že rekel. Proces teče in delovna skupina se sestaja. Predvčerajšnjem se je ponovno sestala, potem nov sestanek tudi oktobra meseca. Prezgodaj je govoriti o podrobnosti izvajanja samih kriterijev, eh, kriterijev dolga v okviru pakta o stabilnosti in rasti na podlagi dela te delovne skupine ki bo predstavila eh, svoje, eh, svoje zaključke oktobrskemu svetu in eh, morebitni potrebi po spremembi zakonodaje. In to se bo potem tudi, tu se bo tudi, če bo to potrebno upoštevalo, ta, to razsežnost zasebnega dolga. Glede tega ni dodatnih vprašanj. Hvala lepa, gospod minister. Gremo naprej na naslednje vprašanje in sicer eh, to vprašanje je predložila gospa Tikav. Nanaša pa se na omrežje TNT v Evropski uniji. Prosim. Po objavi zelene knjige, o ponovni preučitvi politike za eh, boljšo vključitev oziroma ponovni pregled omrežja TNT v okviru politike je svet sprejel sklepe eh, junija meseca, eh, kjer je Eh, torej podprl eh, to eh, zeleno knjigo. Govora je tudi o možnih modifikacijah oziroma pristopa k načrtovanju na dvojni ravni in sicer, da obstaja naprimer vozlišče poti letališč eh, in eh, pristanišč, ki predstavljajo globalno omrežje in pa spet eh, tisto omrežje, nad katerim bo osrednje omrežje. To bo predstavljalo pravo, pravi sistem načrtovanja v Evropske uniji za doseganje učinkovitosti virov vrst prometa in pa znatno zmanjšanje tudi toplogrednih plinov. Junija meseca se je svet seznanil z informacijami predsedstva. Oprostite, imamo problem s tolmačenjem in sicer nimamo angleščine, mogoče tudi ni litovščine. Sedaj pa slišimo prevod, žal mi je, gospod Mimir. Junija meseca je, se je svet seznanil z informacijami, ki jih je objavila predsedstvo, kar zadeva rezultate ministerske letne konference o omrežju, eh, eh, transevropskem omrežju, ki je bil v Zaragozi 8. Eh, in 9. junija. Razprava pa je zadevala zlasti uporabljeno metodologijo za vzpostavitev okvir načrtovanja in bodoče vzpostavitve tega omrežja TNT in tudi eh, zlasti eh, opredelitev eh, sredstev kar zadeva politiko transevropske, eh, transevropskega omrežja. To je odvisno od globalnega eh, in eh, centralnega, torej centralnih študij. Posvetovanja, rezultati posvetovanj bodo potem predstavljeni in sicer 30. septembra. Izbranje Eh, izbrana vprašanja bodo potem predmet razprave, eh, to bo potekalo tudi na večstranski eh, ravni, ko gre za najpomembnejše smernice omrežja TNT. Glavne smernice, potem tudi pre, predlog teh smernic, ki jih pričakujemo do junija meseca 2011. Ob upoštevanju sedanjih posvetovanj tega javnega, eh, javnih raziskav, vse to je eh, predvideno za konec leta 2010 in spričo tega belgijsko predsedstvo ne more, eh, ne more naprej že sedaj napredovati glede pregleda omrežja TNT. Hvala lepa, gospa Tikav. Hvala lepa. Gospod minister. Eden od namenov tega pregleda omrežja TNT je ravno integrirati obstoječo infrastrukturo in jo prilagoditi zato, da lahko dosežemo napredek. To je to umestni pregled. Potrebujemo tudi podatke in informacije za to, da bi potem lahko prišlo do sprejetja ukrepov naslednje let, leto in o to tudi moje vprašanje. Jasno je ta problematika, o kateri govorite, pomembno. To bo del tudi uh, o, v, pomembnih točk te študije, ki sedaj uh, poteka. Vse to v nadaljevanju pa bo prišlo do eh, potrebnih prelagoditev. Hvala lepa. Še dve dodatni vprašanji sta v zvezi s tem vprašanjem, potem vas bomo zaprosili, da na obe odgovorite hkrati. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod minister, nedavno tega je predsednik parlamentarnega odbora o e, turizmu je eh, eh, govoril tudi o, po, eh, o zahtevah po zmanjšanju, zmanjšanju trošenja oziroma porabe v Grčiji, kar bo pomenilo zmanjšanje tudi različnih linij, ki se nanašajo na omrežje oziroma iz omrežja TNT. Vse to pa se umešča tudi v evropska sredstva na tem področju tu so potem tudi uh, okoljski ozeri in uh, gre za kršitev pogodbe Evropske unije in zanima me, ali svet namerava preučiti to vprašanje. Gospod Zanka. Więc jeśli można, to ja bym chciał y, także. Če dovolite, bi se povrnil na vprašanje ki je že bilo zastavljeno. Res je, da je razvoj tega omrežja izjemno pomemben eh, z vidika eh, vseevropskega vključevanja. Potrebno pa je zagotoviti tudi potrebno doslednost. In, uh, Vprašanje je naslednje. V proračunu za obdobje 2014-2020 ali tu predvidevate kakšne možnosti za nadaljne povečanje sredstev za to mreže? Hvala lepa, gospod minister. Alors, la première question. Prvo vprašanje o zmanjševanju e, zmožnosti Grčije, da vlaga v to omrežje. E, mislim, da eh, spada to v pristojnost komisije. E, Lahko poiščem še dodatne razlage, sama, sama nimam natančnega odgovora, kako bi lahko se odzvali na ta problem zmanjševanja zmogljivosti, vendar pa lahko eh, to preučimo skupaj in se glede tega obrnemo na službe komisije. Kar pa zadeva eh, to eh, skrb za doslednost eh, Eh, pa tudi z vidika finančnih sredstev. Eh, tu je pojem finančnih eh, perspektiv za obdobje 2014 in 2020. Tudi vi se boste morali glede tega izjasniti. To spada tudi v načelo soodločanja. Tako da boste tudi vi sami morali to uvrstiti na dnevni red in, pre, in tudi govoriti o sredstvih, ki naj bi zagotovili Eh, tako doslednost tudi za eh, promet in vrst, eh, za vrste prometa. Naslednje vprašanje je vprašanje gospoda Papa Nikolao, nanaša pa se na ovrednotenje odprte metode koordinacije. Izvolite, gospod minister. Eh, v svojih sklepih 30. novembra 2009 je svet menil, da je ta odprta metoda koordinacije prispevala k dobremu delovanju in tudi k eh, socialnemu vključevanju. Izmenjava dobrih praks eh, in politika zaposlovanja so se pokazale in se še bodo pokazale kot zelo koristne v smislu učinkovitega spremljanja tudi eh, tega, kar bo sprejel svet in sicer na podlagi mnenja parlamenta, ki ste ga sprejeli danes. To bo ključnega pomena tudi z eh, vidika eh, sveta EPSKO in tudi Treba je tudi povedati, da lani, ko je svet sprejel nov strateški okvir za evropsko sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja, eh, so eh, članice tudi prepoznale pomembnost novih smernic in da je zato po, eh, po, potrebna tudi učinkovita odprta metoda, metoda koordinacije, da jo je potrebno še naprej podpirati, ker je še posebej koristna tudi ko gre za področja, ki spadajo v nacionalne eh, pristojnosti. In eh, ko je šlo za predstavitev potem tudi eh, doseženih rezultatov, se je opozorilo na možne dosežke na področju sodelovanja in sicer v izobraževanju in usposabljanju glede teh eh, vprašanj. In v tem smislu je svet eh, za dne 7. junija 2010 ugotovil, da v okviru splošnih razprav o strategiji Evrope 2020 razvil v polni meri eh, celovito metodo in sicer na podlagi eh, ponujenega okvira na področju zaščite in socialnega vključevanja, eh, tudi kar zadeva mehanizmov, eh, ki so se, ki so, eh, kjer so prisotne različne priložnosti. V okviru strategije Evrope 2020, zlasti ko gre za nadzor nad izvajanjem ciljev, ki jih je opredelila komisija za zmanjševanje revščine, upoštevanje socialnih eh, vidikov, zlasti gre za smernico 10, je predsedstvo na neformalnem srečanju ministrov za socialne zadeve 9. junija povabil države članice, da razmislijo o okrepitvi te odprte metode koordinacije in novembra 2009 je komisija eh, tudi eh, prišla do modificiranega oziroma izboljšanega okvira in že objavila potrebo po spoštovanju določenih splošnih eh, načel, zlasti tistih, ki se nanašajo na mlade, da je potrebno eh, to sodelovanje še eh, okrepiti. 14. septembra bo prišlo do nove konference in 20. oktobra se bo sestal svet EPSKO. In potem na ta način bo lahko prišlo do sklepanja sklepov, ki se nanašajo torej na področje zaposlovanja in vključevanja. Hvala lepa, hvala gospa. Eh, Eh, predsedujoča. Zahvaljujem se tudi ministru za odgovore. Res je, da gre za sodelovanje na ključnih področjih, kot so usposabljanje, izobraževanje, mladi in podobno. Potem je tu subsidijarnost in eh, tudi vprašanje pristojnosti Evropske unije. Moje vprašanje pa je naslednje. Ali bi lahko bili seznanjeni z rezultati te študije, zato da bi potem to lahko mi sami uporabili pri našem delu in da bi lahko parlament bil eh, bolj eh, involviran v ta proces in sam k temu prispeval. Hvala lepa. Gospod minister. Seveda. Uh, naj vas spet spomnim na zadnji del mojega odgovora. Dobili boste jasne sklepe zadnjega eh, prihodnjega sveta EPSKO v zvezi z zaposlovanjem in socialnim vključevanjem. Vse, kar se bo tam odločilo, vam bo seveda dano na razpolago. Um, hvala lepa. Mislim, da imam še eno dodatno vprašanje sicer strani gospe Blinkevič. Jutri, izvolite. Mm, ačiū pone ministre už atsakymą dėl atvirojo koordinavimo metodo reikšmės. Hvala lepa, gospod minister, za vaš odgovor tudi v zvezi z odprto metodo koordinacije. Letos je Evropska unija namenila leto boju proti diskriminaciji. Vendar smo priča številnim izključitvam iz družbe, brezposobnosti in tako naprej. Pravite, da si bomo izmenjali najboljše prakse, da se bomo učili od skandinavskih držav, kajti te države veliko pozornosti posvečajo boju proti revščini in socialni izključenosti. Hvala. Torej, koordinacija in uh, medsebojno učenje bi morali imeti pozitivne učinke, še zlasti pri doseganju skupnih ciljev na socialnem področju in na področju rasti, zaposlovanja, boja proti revščini. Vse to eh, je bilo že podprto leta 2010. Pri tem gre pa tudi za povečevanje števila delovnih mest ter za izvajanje pokojninskih reform s pomočjo tega naj bi se povišala vzdržnost javnih financ. In mislim, da v letu 2010, ki je posvečeno boju proti revščini, bomo dejansko lahko uresničili to sodelovanje in medsebojno učenje. Hvala lepa, gospod minister. Naslednje vprašanje je zastavil gospod Čuntis, nanaša pa se na memorandum o soglasju, ki je bil sklenjen med Grčijo ter Evropsko unijo in mednarodnim denarnim skladom ter vse višja inflacija. Gospod minister. Svet je že večkrat poudaril, in izpostavil strukturne, dolgoročne probleme gospodarstva pri izvajanju večstranskega nadzora. In svet je 16. februarja Grčiji svetoval naj začne izvajati skupek ukrepov, ki bodo omogočili, da bo povečala delovanje trga izboljšala možnosti za zaposlovanje, izboljšala gospodarsko situacijo ter zagotovila dolgoročno preživetje svojih javnih financ. Naslednja srečanja so bila 16. marca, maja in junija In mednarodni denarni sklad je takrat upravil analizo mehanizma za zagotavljanje stabilnosti, ki, za katerega so se odločile države članice ter mednarodni denarni sklad. Analiza je bila končana avgusta, vendar pa svet ni uradno prijel končnega poročila komisije. Komisija je o tem obvestila države članice evroobmočja, njim je posredovala umestne rezultate te analize in eh, komisija pravi, da je razvoj gospodarstva primiren, da je usklajen z mehanizmom za zagotavljanje stabilnosti in da lahko popravi nepravilno delovanje proizvodnega trga. In komisija pravi, da je treba Grči pomagati za oživitev njenega gospodarstva. In če bo vse to v skladu s programom za prilagoditev mehanizmu za stabilnost, in bo to svet pobliže spremljal. In isto velja za vprašanje proračuna. Gospod Čuntis. Predre. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod minister, bojim se, da niste odgovorili na vprašanje, ki sem ga zastavil. Ukrepi, ki so bili sprejeti v Grčiji, zaradi Evropske unije in mednarodnega denarnega sklada so schizofreni ukrepi. Po eni strani želite državne prihodke, usiljujejo se novi davki, državljani teh davkov ne morejo plačati, govorimo o deflaciji, o upadanju inflacije, uvajajo se novi ukrepi, kot je naprimer povečanje DDV-ja za potrošniške proizvode in za kurilna goriva. Zato bi vas prosil, da mi poveste nekaj več v zvezi s tem, kaj menite v priporočilu včerajšnjega sveta ECOFIN. Namreč sprejeli naj bi dodatne ukrepe, vendar bodo leti samo še povečali inflacijo. Je morda ECOFIN predlagal Grči kakšen ukrep, s katerim bi se izognila eksploziji inflacije v Grčiji? Minister. Gospod minister, ko boste pripravljeni. Alors, Ja, nimam natančnega odgovora o tem, kakšno odločitev je lahko ECOFIN sedaj sprejel, vendar pa svet želi preprečiti nadaljne strukturne težave v grškem gospodarstvu in v skladu z Lizbonsko strategijo je svet v svojih priporočilih o velikih smernicah za gospodarstvo držav članic Grčiji svetoval naj spreme potrebne ukrepe za premostitev težav svojega gospodarstva. To zajema tudi konkurenčnost njenega trga, reformo javnega sektorja, ki vključuje tudi trg dela in uvedbo ukrepov, povezanih s prožno varnostjo. Jaz lahko samo poudarim, da je grška vlada podprla predvidene reforme ob upoštevanju seveda težav, ki jih to lahko povzroči v Grčiji. Hvala lepa, gospod minister. Še eno dodatno vprašanje se bo zastavilo in sicer strani gospoda Papa Nikolava. Gospod Čuntis, izvrstni kolega je omenil dejstvo, da se je inflacija povečala, maja je bila 5,4 odstotna. S temi ukrepi pa bo zelo težko znižati inflacijo. Ponovno govorimo o ukrepih, kot ste sami rekli, ki bodo samo privedli do uvedbe novih davkov kakšne ukrepe moramo sprejeti, da bomo pomagali rasti in gospodarstvu. Ali imamo kakšen specifičen načrt pripravljen, ste morda predvideli specifične ukrepe, ki bi bilo treba izvajati, gospod minister? Alors, même si je peux comprendre que... No, lahko razumem, da ta raztoča inflacija povzroča kar precej problemov. Uh, in da bo treba številne mehanizme ponovno, finančne mehanizme ponovno uravnovesiti, če se bo ta inflacija še naprej poviševala. Vendar pa je treba povdariti, da je Grčija soodgovorna z drugimi državami članicami evroobmočja za stabilnost tega območja in da je ekonomska politika v vseh teh državah skupna skrb. Vse države članice morajo voditi nacionalne politike v skladu z paktom stabilnosti in rasti in v skladu z velikimi eh, gospodarskimi smernicami. Na ta način lahko zmanjšajo nevarnost, v katero pehajo gospodarsko in denarno unijo. Hvala, gospod minister. Naslednje vprašanje je predložila gospa Andrikijene, nanaša pa se na prednostne naloge belgijskega predsedstva glede organizacije Združenih narodov in njenih organov. Gospod minister, izvolite. V pričakanju 65. splošne skupščine Združenih narodov je 14. junija svet sprejel prednostne naloge Evropske unije. Po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe morajo predstavniki za zunanje in varnostne zadeve predstavljati unijo tudi v mednarodnih organizacijah za ta področja in prednostne naloge sveta se osredotočajo na naslednje točke. Najprej okrepiti Združene narode. Evropska unija bo prispevala k okrepljenemu večstranskemu sistemu Združenih narodov, eh, v katerem bo njena reprezentativnost in učinkovitost eh, povečana. Druga prioriteta je prispevati k miru in stabilnosti v mednarodnem okolju. Evropska unija mora tukaj postati nekoliko bolj prepoznavna, še zlasti pri uravnavanju kriz, o čemer razpravlja Varnostni svet Združenih narodov. Tretja prioriteta zadeva okolje in trajnostni razvoj, še zlasti v vidiku doseganja ciljev tisočletja, razvojnih ciljev tisočletja. Četrtič, človekove pravice. Že od začetka svojega obstoja je Evropska unija med najglasnejšimi zagovorniki človekovih pravic in med najvidnejšimi članicami Združenih narodov za ta vprašanja. Evropska unija se zauzema za vključitev človekovih pravic v vse vidike delovanja Združenih narodov, in ob tem povdarja, da so človekove pravice neločljivo povezane z ostalimi cilji Združenih narodov na področju varnosti in razvoja. In peta prednostna naloga zadeva reformo sistema Združenih narodov. To pa zato, da bi izboljšali delovanje, učinkovitost, preglednost in reprezentativnost tega sistema. Kar zadeva reformo sveta za človekove pravice, Evropska unija sodeluje pri formalnih in neformalnih posvetovanjih in skuša spodbujati učinkovito delovanje tretjega odbora, ki je eh, pristojen za določanje standardov, ki naj se spoštujejo na področju človekovih prvic. In potem, kar zadeva diplomatska predstavništva, 1. decembra 2009 so vse Vsa veleposlaništva Evropske unije postala predstavništva Evropske unije in v Ženevi imamo tako uh, urad za zvezo med Evropsko unijo in Združenimi narodi, ki opravlja neko umestno funkcijo uh, Evropske službe za delovanje na zunanje političnem področju. Hvala lepa, gospod Rikjena. Gospod minister, najlepša hvala za vaš odgovor, ampak naj vseeno nekaj spostavim. Še vedno obstaja velika zmeda glede tega, kako je Evropska unija zastopana v Ženevi in v New Yorku. To pa spodkopava zmožnost Evropske unije, da deluje učinkovito in učinkovito sodeluje konstruktivno s svojimi partnerji. Drugo, po intenzivnih notrnih razpravah glede pregleda sveta za človekove pravice leta 2011 smo prišli do sklepa, da bi morali storiti več, tudi države članice. Pri številnih pomembnih resolucijah bi morali imeti bolj jasno vodilno vlogo, zlasti pri resoluciji o smrtni kazni in, o, in pri resoluciji o prepovedi uporabe orožja. Hvala. Hvala lepa, gospod minister. Ne vem, imate morda kakšno pripombo? Vem, da imamo še eno dodatno vprašanje, ampak aha, vidim, da je gospod minister pripravljen. Rad bi vam samo to povedal, da je Belgija tudi članica sveta za človekove pravice in eh, da bomo prevzeli to dožnost in jim posredovali vaše skrbi. Gospod Rubik želi zastaviti dodatno vprašanje. Gospod predsednik. Hvala, gospa predsedujoča. Danes smo imeli kar intenzivno razpravo s svetom in lahko ga bomo podprli pri njegovih namenih za leto 2011. Treba bo vzpostaviti diplomatske službe, o tem smo že veliko govorili. Ali menite, da bi na področju Združenih narodov lahko prevzeli določene pobude za to, da bi zagotovili večjo učinkovitost teh služb, da bo lahko Evropska unija govorila z enim glasom in da bomo lahko tudi imeli takšno ekonomijo virov, da jih bomo učinkovito uporabljali za različna področja ter tako dosegli cilj večje učinkovitosti skupnega diplomatskega predstavništva Evropske unije gospod minister. No, seveda so določene okrepitve že predvidene, tako v New Yorku kot v Ženevi, vendar pa na podlagi vašega vprašanja lahko samo povdarim, kako zelo potrebno je vzpostaviti to Evropsko službo za zunanje politične zadeve in to še zlasti glede vseh finančnih vidikov, ki so povezani z ustanovitvijo te službe. Hvala lepa. Naslednje vprašanje je predložil gospod Aylward, nanašava se na izboljšanje biotske raznovrstnosti v Evropski uniji. Na podlagi sporočila komisije z naslovom možnosti za obdobje po letu 2010 v zvezi s cilji Evropske unije glede biotske raznovrstnosti je 15. marca leto svet sprejel sklepe z naslovom Biotska raznovrstnost po letu 2010 vizija in cilji Evropske unije. Na svetovni ravni pa si seveda želimo deliti vse izkušnje. Svet je v teh sklepih izrazil svojo skrb nad tem, da so cilji za leto 2010, ko gre za biotsko raznovrstnost, še vedno neizpolnjeni, tako na evropski kot na svetovni ravni. Izguba biotske raznovrstnosti še naprej poteka zelo hitro. Gospodarske, ekološke in socialne posledice tega dejstva bodo zelo hude. Podariti pa je treba, da so cilji, ki jih imamo odigrali pomembno vlogo, kajti ti cilji so nam omogočili, da smo sprejeli tudi ustrezne ukrepe na področju biotske raznovrstnosti. Potrebujemo skupno dolgoročno strategijo do leta 2050. Do takrat bi morala biotska raznovrstnost v Evropski uniji biti boljša. Do takrat jo bomo tudi ustrezno zaščitili, še enkrat ocenili in poskrbeli za to, da bo tudi biotska raznovrstnost lahko znatno prispevala k dobrobiti ljudi in gospodarski rasti. Izguba biotske raznovrstnosti bi imela negativne posledice tudi za gospodarstvo, temu se želimo izogniti. Imamo pa tudi splošen cilj in sicer, da preprečimo degradacijo ekosistemov in izgubo biotske raznovrstnosti do leta 2020. Do takrat je treba poskrbeti za obnovo tako ekosistemov kot biotske raznovrstnosti. Evropska unija mora več storiti tudi na področju preprečevanja izgube biotske raznovrstnosti na svetovni ravni. Kar zadeva prednostne naloge Evropske unije z področja varovanja in krepitve biotske raznovrstnosti, pa lahko pomeni, da je svet prišel do ugotovitve, da je uničevanje, degradacija habitatov tisto, kar najbolj škodi biotski raznovrstnosti. Glede na to, v kakšnem stanju se nahajajo trenutno habitati, je treba dati poudarek preprečevanju prekomernega in netrajnostnega izkoriščanja prsti, naravnih verov, potem ogroženih živalskih vrst izgubi oceanov in onesnaževanju. Aussi le changement climatique. Poleg tega bi morali poskrbeti za podnebne spremembe, kajti vse pogostejše podnebne spremembe nevarno vplivajo na določene živalske vrste, ki jim grozi izumrtje. V strategiji 2020 piše, da morajo države članice skupaj z Unijo spostaviti ukrepe, s katerimi bomo uspešno rešili okoljske cilje. Poleg tega je treba bolj učinkovito izrabljati naravne vire, ki jih imamo na voljo. To pa bo bistveno prispevalo tudi k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Uloga biotske raznovrstnosti je bila podarjena tudi v sklepih sveta iz marca 2010. Svet je v sklepih navedel, da je treba obrniti trend izgube biotske raznovrstnosti in degradacije ekosistemov. Svet seveda podpira dolgoročno strategijo za področje biotske raznovrstnosti do leta 2050. V preomenjenih sklepih sveta pa so navedeni tudi cilji, ki jih je treba doseči do leta 2020. Groza. Hvala lepa, gospod minister. Sedaj v gospod Aylward. Hvala lepa. Gospod minister je povedal, da, nima, da nismo dosegli nobenega napredka pri doseganju ciljev, ki so povezani z ohranitvijo biotske raznovrstnosti. Mislim, da bi lahko kmetijska politika bistveno prispela k krepitvi biotske raznovrstnosti. Zanima me, kakšne ukrepe bo sprejel svet za to, da podpre evropske kmete, ki so tisti, ki najbolj ščitijo okolje. Njihova vloga pri nadaljni zaščiti okolja in biotske raznovrstnosti je bistvenega pomena. Hvala lepa, gospod minister. Če želimo dejansko ohraniti kakovostno kmetijstvo, potem moramo takšno kmetijstvo tudi podpirati z ustreznimi ukrepi. Nažalost, danes ni v dvorani prisotnih veliko članov, ampak pri naslednji razpravi o proračunu predlagam vsem kolegicam in kolegom, da se zauzamejo za to, da se nameni več finančnih sredstev za vse tiste ukrepe, ki jih bo parlament sprejel v podporo skupnih medijskih politiki. Hvala. Hvala lepa. Dodatnih vprašanj ni. Tako da gremo lahko na naslednje vprašanje, ki ga je predložila gospa Magines. Zadeva pa neuradni svet za kmetijstvo, ki bo potekal v septembra. Gospod minister. Mr. Elwood gospod Elward. Okay. Najprej bi rad seveda čestitev komisiji za dosežen uspeh na javnih posvetovanjih o skupni kmetijski politiki za obdobje po letu 2013. Več kot 6000 pripomp je bilo podanih strani različnih akterjev tekom teh posvetovanj. Vendar pa smo prišli do ugotovitve, da evropski prebivalci dajo velik pomen skupni kmetijski politiki in pomenu te politike za prihodnost unije. Vendar skupna kmetijska politika ni edina politika. Posvetovanja, ki sem jih prej omenil, so se ukvarjala predvsem s skupno kmetijsko politiko in njeno vlogo po letu 2013. Komisija je 19. in 20. julija organizirala celo posebno konferenco na to temo. Glede sveta pa vam lahko povem, da so ministri za kmetijstvo v zadnjih dveh letih začeli razmišljati o tem, kaj je treba storiti na tem področju. Obravnavali so vprašanje zadnjih štirih predsedstv francoskega, češkega, švedskega in španskega. Treba je oceniti pomen skupne kmetijske politike in njen vpliv na ostale politike. To pa se bo moralo ustrezno odraziti tudi v evropskem proračunu za obdobje 2014-2020. Prihodnost SKP-ja bo tudi glavna tema, ki jo bodo ministri za kmetijstvo obravnavali na neformalnem svetu, ki bo potekal od 19. do 21. septembra. Predsednik vašega odbora za kmetijstvo, gospod Kastro, je bil tudi povabljen na to srečanje. Želimo se namreč tudi neuradno pogovoriti z vsemi akterji. Predsedstvo je letos poleti poglobljeno razmišljalo tudi o rezultatih konference, ki je potekala julija. Pripravili smo tudi dokument, ki bo dokončno oblikovan v prihodnjih dneh. Predsedstvo je seveda prišlo do določenih zaključkov, ki jih bomo bolj poglobljeno obravnavali na naslednjih razpravah. Želimo si, da bi SKP prispevala k ciljem, ki so zapisani v pogodbi. Potrebujemo zdravo, varno hrano za evropske prebivalce. Kmetijstvo je treba ohraniti trajnostno, zaščititi je treba okolje in podeželje, prispevati tudi k trajnostnemu razvoju podeželja. O tem smo govorili že pri obravnavanju predhodnega vprašanja. Rezultati, do katerih je, prišla, je prišlo predsedstvo, pa kažejo na to, da skupna kmetijska politika prinaša dodano vrednost na evropski ravni. V kontekstu strategije Evropa 2020 kmetijstvo igra pomembno vlogo prihodne razprave so predvidene za mesec oktober, ko bomo razpravljali tudi o prihodnosti SKP in sicer na svetu za kmetijstvo. Svet bo s tem, tako kot Evropski parlament, zelo prispeval tudi k temu procesu razmišljanja. Prepričan sem, da tudi komisija razmišlja o tem delu, ki ga je svet zelo dobro opravil o pomoči Evropskega parlamenta. Pripričan sem, da bo komisija storila vse za to, da čim hitreje pripravi tudi sporočilo, v katerem bodo povzeta tudi stališča obeh drugih institucij. Takoj, ko bo ta dokument na voljo, pa bo predsedstvo sprožilo tudi razpravo v zvezi s tem v svetu. Glede pogajanj o prosti trgovini z državami Merkosurja, pa naj, najprej podarim, sicer se zavedam, kako pomemben je takšen sporazum za gospodarstvo, da je odbor za kmetijstvo v Evropskem parlamentu skupaj z ministri za kmetijstvo enakega mnenja. Delimo si zelo podobno vizijo. Strinjamo se, da bi takšen sporazum lahko imel neželene posledice tudi na kmetijski sektor. Svet je nedavno vzel na znanje tudi zaskrbljenost in pomisleke določenih držav članic, ki so bile izražene v enem skupnem dokumentu. Naj vas spomnim na to, da mora komisija spoštovati pogajalski mandat, ki je bil podeljen. Maja je komisar Čološ svetu zatrdil, da bo komisija skrbela za to, da se pogajanja z Merkosurjem izvajajo skladno s skupno kmetijsko politiko in skladno z bistvenimi interesi evropskega kmetijstva. Če povzamem, naj še enkrat podarim, svet bo zelo skrbno spremljal razprave z Merkosurjem, predvsem odbor za trgovinsko politiko bo to počel. Naslednje zasedanje bo potekalo oktobra. Lahko vam še enkrat zatrdim, da bo predsedstvo poskrbelo za to, da se dodeljen mandat striktno upošteva. Hvala. Hvala lepa, gospod Magines. Hvala lepa, gospod minister. Hvala, gospod predsedujoča. Odgovor je bil zelo podroben, kajti tudi vprašanje je bilo podrobno. Hvala lepa za ta odgovor. Omenili ste pogajanja z Merkosurjem. Upam, da tako svet kot komisija beležite vse pomisleke parlamenta v zvezi s pogajanji. Strinjam se s kolegom Eilorda glede biotske raznovrstnosti. In če se navežem na proračunske vidike, bi vas rada vprašala, kakšno je vaše mnenje o tem, da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 in verjetno ste včeraj slišali belgijskega ministra pristojnega za proračun, ki je predstavil proračun za leto 2011 in verjetno ste slišali, kakšne so proračunske perspektive za 2011, glede na to, da razprave ravno kar začenjajo s parlamentom. In zato vam moram povedati, da se ne strinjam z analizo evropskega proračuna, ki ste jo vi predstavili. Hvala lepa še dve dodatni vprašanje, gospod Rubih in potem gospod Elward. Äh, Hvala, gospa predsedujoča. Zanimalo bi me, kar zadeva proračun za leto 2011, ker o tem razpravljamo in eh, tako svet kot komisija sta sugerirala, da eh, so potrebna sredstva za program za inovacije, vključno eh, z, z področjem pametnih rešitev in podobno. Potem tudi za druge eh, projekte, projekte ITRE. Zanima me, kakšna je sedaj situacija. Gospod Aylward. Hvala, gospa predsedujoča. Eh, glede na izreden sklep komisije, da ponovno odpre eh, pogovore Merkosurja, Kakšne pa bodo eh, slabe posledice teh sklepov eh, za eh, kmetovalce, kaj ti zlasti naše kmetje, ki so v 90 odstotkih odvisni od, od teh dejavnosti? Hvala lepa, gospod Elwood. Minister, prosim. prosim. No, kar zadeva prvo vprašanje, bi vam omenil ta splošni, splošno predstavitev proračuna, kar nekaj novih novosti je na področju novih tehnologij, znanosti, raziskav in tako naprej. Ampak e, ta razprava me zabava, zato ker imate že od zadnjega decembra celo vrsto možnosti, da ukrepate pri številnih proračunskih postavkah in e, tako lahko sami pogledate, katere so prednosti proračunskih postav za evropske eh, poslance. In kar zadeva prihodnji proračun, se popolnoma zavedam zaskrbljenosti, ki jo je izrazil odbor za kmetijstvo in ne bi se želel sedaj spuščati v to razpravo, vendar pa bi že samo to povedal, da ima ta odbor mandat za pogajanja in da kakršnikoli pozitivni rezultati bodo lahko imeli tudi zelo eh, dobre učinke za evropsko kmetijstvo in to pri številnih področjih. Hvala lepa, minister. Sedaj gremo na naslednje vprašanje, ki ga je predložil gospod eh, Črnecki, ki se nanaša na možnost pristopa balkanskih držav k Evropski uniji. Alors, de... Torej, cilj naše politike za Zahodni Balkan je ta, da prispevamo k stabilnosti te regije in pomagamo državam v regiji, da bi vzpostavile trajen mir, demokracijo, stabilnost in blagostanje. Leta 1999 se je Unija odločila, da bo začela s postopkom stabilizacije regije. Eh, te regije, ki bi lahko vodil tudi k pridružitvi te regije. In tako se je določila tudi evropska perspektiva za te države. Znotraj te perspektive, ta perspektiva je bistvena za razvoj eh, te regije in konkretizirala se je v solunski agendi, širitev pa mora temeljiti na uh, pravičnih in strogih uh, pogojih, ki jih je treba spoštovati. Evropska unija je torej zelo navezana na to perspektivo za pridružitev balkanskih držav. O tem je bilo tudi govora na Sarajevski konferenci 2. junija. Evropska unija je podpisala šest dogovorov pridružitvenih sporazumov s državami iz te regije. Štiri že veljajo in oktobra 2009 je komisija predlagala, da se začnejo pogajanja z nekdanjo Jugoslovansko republiko Makedonijo. Pogajanja s Hrvaško, ki potekajo že od jeseni 2005, pa so sedaj že v zaključni fazi. Tako da še vedno imamo tri misije skupnih varnostnih in obrambnih sil v Bosni in na Kosovem. Finančna pomoč bo presegala 900 milijonov evrov v letu 2010 in bo dosegla milijardo evrov do leta 2013. V celoti namenjena sredstva za to regijo presegajo 13 milijard evrov zaenkrat vsi datumi za morebitno pridružitev eh, bodo lahko določeni samo ob strogem spoštovanju kopenhaških kriterijev in ob strogem spoštovanju določenega postopka, torej pridružitveni sporazum in vse umestne faze do nazadnje vključitve v Evropsko unijo. Prihodnje faze postopka bodo morale države v tej regiji še uresničiti, vendar pa morajo vlade teh držav vendarle uh, odgovoriti na vse zastavljene izzive in uh, rešiti številna vprašanja, naprimer boj proti korupciji in organiziranemu kriminalu, okrepitev upravnih zmogljivosti ter priprava zako še manjkajoče zakonodaje. Uh, cilji, stabilizacijski cilji bodo lahko doseženi samo, če se bo prebivalstvo in eh, uprava v teh regijah um, dosledno lotila vseh potrebnih sprememb. Tudi politika, dobra sosedska politika in politika sodelovanja eh, lahko prispeva k razrešitvi dvostranskih sporov in te politike so za Evropsko unijo bistvene v njenih pristopih do te regije. Svet je 14. junija tudi pozval države iz te regije naj razrešijo še odprta vprašanja s sosedskimi državami. Za konec bi želel spomniti, da se je novembra 2009 svet odločil za liberalizacijo vizumov za e, države v tej regiji in za njihove mejne države. In upam, da se bosta Evropski parlament in svet še letos odločila o teh ukrepih. In kar pa zadeva obdobje 2014 do 2020, se svet danes še ne more o tem izrekati, ker bomo morali šele poznati eh, prihodnje finančne perspektive, da bomo lahko o njih povedali svoje mnenje. Yeah. Hvala lepa. zelo eh, dobro je potekala ta razprava, eh, zahvaljujoč eh, vam in mislim, da bi to lahko bilo vzgled tudi drugi, pri drugih razpravah. Želel bi slišati vendarle konkretnejši odgovor. Kdo je bliže vstopu Srbija, Črna Gora ali morda bivša republika Jugoslovanska republika Makedonija. Hvala lepa. Minister, prosim. Alors, vous savez, que je... No, veste, eh, to še ne pomeni, da bom pokazal, pokazal s, prstim, eh, s prstom na, tisti, na tistega, ki bo tudi bil, eh, torej tisti, ki bo dejansko tudi se učlanil, kajti to poteka z mm, različno hitrostjo. Hvala lepa, gospod minister. Vem, da morate takoj oditi. Žal moram reči, da zaradi pomankanja časa eh, podani odgovori na preostala vprašanja eh, pisno, tako da smo s tem sklenili eh, to sejo vprašanj in odgovorov in sejo prekinjamo do devetih zvečer. Hvala lepa.